društva za raziskave. Skratka, nekaj podobnega velja tudi za kmetijsko politiko. Prej ste menili, kaj se počenja s tem v komisiji. Tukaj smo slišali že kar nekaj konkretnih dobrih predlogov, ampak vedno pa treba upoštevati dve fazi, naprimer, kaj bomo storili do leta 2013. treba zagotoviti zadosti sredstev do leta 2014, seveda. Ampak kaj bomo storili po letu 2014? Tudi to je zelo pomembno. Ne moremo, na primer, um, zastaviti neke velike projekte, potem pa ne bomo imeli sredstev za to, da te projekte nadaljujemo. Predvsem morajo komi, pri komisiji prepričati finančne ministre in pa predsednike vlad za to, da zagotovijo zadosti sredstev, za to, da bo Evropa peljala svoje projekte naprej. Ne moremo reči, sedaj pa nam je zmanjkalo sredstvo, kaj pa bomo sedaj s tem. Enako velja tudi pri GMS in pa pri Galileju. Gre za dve fazi. Kaj bomo storili do leta 2013? Ne bomo kar takoj opustili teh projektov, kar tukaj sredi poti. Predvsem me pri vesolski politiki zanima to, kaj bomo počeli na evropski ravni, zato da bi člen 189 vključil v naše delovanje projekt GMS e seveda vzbuja previdnost pri nekaterih, ampak ne moremo mm, upravljati politike vesolja tako kot nekatere druge politike, mm, zasnovati projekte, potem pa ne vemo, kje najti sredstva. Seveda mora biti vesolska politika veliko potezna, treba je to povezati z inovativnostjo in raziskavami. Med tem eh, predsedovanjem Belgije predvsem želi, da začnemo to razmišljanje o velikopotezni evropski politiki vesolja ambiciozna politika pa seveda pomeni tudi to, da moramo gotoviti, kaj bomo počeli po letu 2013. Politike povezane z vesolsko politiko so seveda dolgoročne politike, tudi tvegane politike. Je pa res, da proračun vendarle postavlja kar nekaj vprašanj. Ne moramo vedno vedeti, kaj se bo zgodilo čez eh, toliko in toliko let. Je pa res, da ko začnemo z določenim projektom, potem bo treba na dolgi rok najti za to tudi sredstva. Pri tem bomo seveda sodelovali tudi s parlamentom. Kako bomo vse to vključili, kako bomo člen 189 vključili v to širšo politiko in pa v delovanje Evropske vesolske agencije, ESE. ESA e ima tehnične, tehnološke zmogljivosti, ki jih Evropska unija sicer nima ravno vedno. Kaj tukaj sedaj želimo? To, da bomo se med sebojno dopolnevali, treba je čim bolje izkoristiti močne točke vseh institucij. Belgija bo na to zelo pozorna. Prav tako, sveda je res, da nekatere države ne želijo več vlagati v vesolje toliko, kot so želele prej. Leta 2008 so. 20 odstotkov um, vse naše, naših sredstev za vesolje namenili za ESO. Mi smo peti največji investitor v ESO. Tudi belgijska podjetja tukaj igrajo svojo vlogo. Operativno delovanje Evropske unije pa je seveda nekoliko drugače. Skratka, treba je gotoviti, kako bomo čim bolj izkoristili močne točke enih in pa drugih in kako bomo poskrbeli za to, da bo Evropa ostala v močni vlogi, v močnem položaju glede vesolske politike tudi na svetovnem odru. Oktobra bomo govorili o raziskovanju vesolja. Vemo tudi ZDA, Kitajska, Rusija in drugi se pripravljajo na nove projekte pri vesolju. Torej, kako Evropo vključiti v to tekmo, ko Evropa investira v okolje, to lahko počne tudi na drugačne načine. Prej sem govorila tudi o Afriki, kaj nas tukaj prav tako skrbi to, da tudi Afriko vključimo v to tekmo. Ne morejo oni ostati na stranskem tiru kako to vesolsko politiko čim bolj vključiti v širše dobro vseh. Tudi to je prednost naloga Belgije. Glede MSP-jo se tukaj ne je preveč poglabljala. Nekateri izmed vas prihajate iz velikih držav. Mm, koncept MSP-jo je medsebojno raznolik. Gotovo je 99 odstotkov um, belgijskih podjetij po nekaterih standardih MSP-jev, pa nekaterih drugih pa bi bilo to 50 odstotkov, če naprimer uporabimo um, standard toliko in toliko delavcev v podjetju. Small Business Act, zakon o malem gospodarstvu, bo tukaj središče naše belgijske politike za to predsedovanje. Kako poskrbeti za to, da bo ta zakon o malem gospodarstvu čim bolje uveljavljen v različnih državah članicah? Kako poskrbeti za to, da ne bomo vsi vodili različne politike, kako bi čim bolje izmenjavali naše izkušnje. Skratka, treba je ponostaviti delovanje tudi pri znanosti, tudi pri raziskavah. Ne moremo od direktorov MSP-jev zahtevati tega, da skrbi za razvoj podjetja, prav tako pa se mora ukvarjati še z birokracijo. Skratka, treba je ponostaviti delovanje, čim bolje zakonsko ukviriti delovanje. Kako naprimer, vključiti MSP-je v evropske programe. Malo MSP-jev sodeluje v teh programih, zato ker je vse skupaj preveč zapleteno, preveč zbirokratizirano. Če želimo tudi MSP vključiti v okrevanje gospodarstva, v večje inovacije, potem je potrebno stvari predvsej ponostaviti. Hvala. Hvala, izvolite, gospod. Tudi jaz vam od, skušam odgovoriti na vprašanja po vrsti, kot so bila zastavljena. Skušal bom se izogniti ponovitem. Gospa Kavaljo, zastavili ste vprašanje o skladu za razvoj podeželja in do kakšne mere je ta sklad lahko koristiti za podporo širokopasovni strategiji. Komisija od vsega začetka pravi, da moramo stvari postaviti obratni vrstni red. Namesto, da, gled, da gledamo strukturne sklade v izolaciji, jih je treba uh, potegniti v širšo strategijo. To je naše izhodišče in je zelo pozitivno. Kot drugo, komisija bo skušala pomagati državam članicam tako, da ko bodo um, širile uh, široko poslovni internet, da bodo lahko uporabljale tudi ta strukturna sredstva, tako da bomo lahko dosegli uh, čim, več, čim večjo črpanje teh sredstev. Kajti bodimo iskreni, kolegice in kolegi. Če želite doseči teh, vse te ambiciozne cilje do leta 2013 in leta 2020, potem govorimo o desetih eh, milijardah evrov, ki jih bo treba nekako izkašljati. Bodi si bodo to morali storiti zasebniki ali pa bo. Ta denar mora priti iz državnih eh, kavčkov, iz državne podpore. In eh, imate tukaj seveda načrt za okrevanje gospodarstva več, z več milijardami, potem um, Evropsko investicijsko banko, strukturna sklada, vendar pa seveda je ena od možnosti tudi uh, javno-zasebna partnerstva. Vsekakor pa je treba v čim večji meri izkoristiti razpoložljiva sredstva. Potem gospod Rubik s svojim vprašanjem o gostovanju in problemi, ki so povezani s tem. Uh, Gospod Rübek, predlagali ste, da bi za 4 LTE odpravili pristojbine za gostovanje. Kot veste, da je digitalni načrt zapisal, da je cilj gospe Kruz to, da bi do leta 2015 imeli CETO. To bi bila to je bilo enotno evropsko območje telekomunikacij. To je tisto, kar se želi doseči. To pomeni, da neodvisno od tega, iz katere države članice boste klicali, boste imeli evropsko območje, ki bo pokrivalo 27 držav. To je zelo revolucionarna ideja in mislim, da je zelo potrebna. Do leta 2015 mislim, da bi tukaj morali biti sicer bolj ambiciozni. Leto 2015 je predaleč v prihodnosti. Torej, vaša zamisel, da bi uh, odpravili te pristojbine gostovanja, je vsekakor dobra. In parlament, ko smo obravnavali mm, uh, voice in tekst, je bil takrat zelo odločen in morda bi lahko vi tudi z resolucijo pokazali znova to vrstno odločnost. Vsekakor bi nam to pri našem predsedstvu pomagalo. Belgijsko predsedstvo pri tem vaš zaveznik. Gospa Figueiredo. Sklicevali ste se na dejstvo, da to ni le problem na podeželju, torej dostop do interneta, temveč da je dostop do interneta problematičen tudi v mestih, da tukaj treba upoštevati tudi 20 odstotkov ljudi, ki živi pod pragom revščine in da ti težko dostopajo do interneta. 70 odstotkov belgijskih gospodarstev, gospodinstv je priveznih na internet, 30 ne. To vsekakor je problem. Če ne morete uporabljati internetnega, spletnega bančništva, potem ne, nimate koristi, ki jih to prinaša. Potem tudi ne morete na ta način uh, si pomagati pomagati z e-storitvami vlad. Skratka, če zato bo treba morda pri, prilagoditi tudi univerzalne storitve. Um, komisija je predstavila več možnosti in tukaj vam bom dal osebno mnenje. Mislim, da je naša odgovornost, da zagotovimo, da bo široko pasovni internet del univerzalnih storitev. In s tem uh, se vračam na to, ko je nekdo menil, da bi to morala biti osnovna pravica. Vsekakor se mi zdi, da bi morali razmišljati v teh uh, okvirih in da bi to morala biti obvezna oziroma nujna univerzalna storitev, ki se nudi vsem. Gospa Thompson, vi ste se sklicevali na vplive na zdravje, teh ne smemo jemati zlahka. Svetovna zdravstvena organizacija omenja določene študije, tudi vi ste omenili uh, Eh, študiju eh, Štokholmske univerze in mislim, da bi tukaj morali zauzeti znanstveni pristop. Zavedati se moramo boribitnih tvegan. Seveda pa je pri tem treba biti tudi objektiven. V Franciji je potekala študija o morbitnih zdravstvenih posledicah in vem tudi, da je gospa Kruz v strategiji, ki jo razvija, uh, sklenila to tudi upoštevati. Torej, problema se zavedam, vendar pa mislim, da moramo tukaj zauzeti znanstveni eh, pristop in ne teološkega. Potem, gospa Van Bremt, vi ste spraševali po gostovanju podatkov in kakšen pristop bi bil nam najljubši. 8. junija je bilo sodišče pravzaprav dokaj jasno v svoji sodbi. Reklo je, da da je argument, da je tukaj prosti trg in da zato ni treba intervenirati, neveljaven. Ko gre za gostovanje, dragi kolegi, ni trga, kajti ta trg ni pregleden. To pomeni, da potrošniki in podjetja, ki se poslužujejo gostovanja, le stežko, stežka izbirajo. In če si pogledate, kakšne so razlike cen za domače podatke in uh, tuje podatke, torej gospodanje, potem morate priti do sklepa, da ta trg ne deluje torej vlade in organi so v takih primerjih uh, eh, sposobne in uh, obvezane intervenirati. Zato tukaj pozivam tudi vas, da ukrepate. Pot, potem pa moramo eh, seveda slediti tudi sodbi sodišča in kot tretje, ko bo komisija razvijala predlog o tem vprašanju, mora zagotoviti, da se bo ugibala v smeri najvišjih cen, kot je bilo tudi pri drugih področjih in teh predlogov ne bi smeli predolgo čakati. Veste, da je bila pobuda, da pri 15 evrih ljudje dobijo uh, sporočilo, sicer ne, se jih uh, odklopi. Ampak meni se zdi, da to ni dovolj. Skratka, pri univerzalnih storitvah in osnovnih pravicah mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanja. Sedaj pa bi zaključil s tem, da odgovorim na vprašanje. Gospod Trautmann, uh, nevladne organizacije. Ja, komisija bo sedaj pripravila svoj predlog, sredi septembra naj bi ti predlogi bili podani in v njih bomo lahko prebrali, kakšne instrumente naj bi uporabili za ohranjanje tega ravnovesja, ki smo ga dosegli. To lahko dosežemo s skupnimi podjemi med operatorji, tako da bodo lahko prišli do potrebnih sredstev in tako da bodo dovolj močni, da bi vse skupaj še razvili. Znova tukaj govorimo o desetinah milijard evrov. Tako da vsekakor je tukaj potrebna pomembna naložba. Če ne bo zadosti konkurence v določeni državi, potem je treba ob ustrezni ceni razmisliti o možnosti, da bi se ta trg odprl tudi za druge konkurente. In potem bom se vrnil še k stališču tega odbora, ki ste ga zozeli marca. Namreč pogajanja z akto se zaključujejo, konec tega meseca bo sestanek v Tokiju in akta bo verjetno zaključen eh, v času našega predsedovanja in tukaj je vsekakor potrebna določena transparentnost, preglednost delovanja. Govorec Evropske unije je pojasnil, kakšno je stališče akte, tukaj je treba doseči določeno ravnovesje, hkrati pa je treba tukaj doseči tudi ravnovesje drugih strank. Imamo tudi uh, telekomunikacijski svežen in treba je upoštevati tudi zaveze, katerim smo se obvezali. Vsekakor pa je tukaj potrebna tudi preglednost. Sicer bi lahko nas kasneje čakala nekatera presenečenja in vsekakor to, kar počnemo, mora biti skladno s tem, kar smo počeli v preteklosti. Hvala lepa. Gospe in gospodje, najprej bi se zahvalil pri obeh ministrih, da sta v teh težkih pogojih diskutirala in razpravljala z nami. Najlepša hvala. Potem se zahvaljujem tudi tolmačem, da smo lahko nekoliko podaljšali ta sestanek, da so nam pri tem pomagali. In kot tretje bi odprl še to temo razno, kajti na začetku sem že omenil vprašanje glede tega, ali se bomo pridružili ustnemu mnenju odbora okolje na vprašanje COP16. Nisem slišal, da bi kdo bil proti temu, torej tako bomo storili. In, uh,